Kolegice in kolegi, dober dan. Najprej sprejemo dnevni red. Tolmači vas z obžalovanjem obveščamo, da smo z administracijo Evropskega parlamenta v delovnem sporu glede naših novih delovnih pogojev, ki so bili uvedeni enostransko. Zato smo izdali tudi stavkovno opozorilo. Stavkamo že tretji teden in kljub številnim koncesijam na naši strani administracija ni poskusila najti rešitve za nastali spor. Žal vas obveščamo, da bomo z delom končali točno ob 18.30 ob uradno predvidenem času za konec sestanka. Um. Uh, ob 6.30 ne bomo več imeli tolmačenja, tako da moramo tudi današnji sestanek končati do pol sedmih. Tako da se ne bomo potem na sestanku znašli brez tolmačev. V četrtek 28. junija od 11. do 12.30 bomo imeli skupni sestanek odbora Ekon in MPL z komisarji oktobru v Kijem, Tajsenovo in Moskovičjevem. In z njimi se bom pogovarjali o konkretnih priporočilih za države članice v okviru evropskega semestra. Potem pa še tretja točka na dnevnem redu poročati vam moram o zadnjem trialogu glede določitve sedeža Evropskega bančnega organa. Glede konkretnih vprašanj v zvezi z EBO lahko povem, da so ta vprašanja razrešena, niso pa razrešena horizontalna vprašanja, tako EBA in EMA poročata o novi izjemigli postopki tako v zvezi z določitvijo sedežev agencije Evropske unije in upam, da bomo seveda v prihodnosti lahko čimprej zaključili s tem trialogom, sedaj pa lahko že preidem na četrto točko z nami je Margaret Vestager, naša komisarka za konkurenco. Pozdravljeni na našem sestanku. Danes bomo imeli z vami prvi strukturiran dialog v tem letu. Z vami bi se želeli pogovarjati o številnih dejavnostih, za katere ste odgovorni v okviru vašega mandata. Vem tudi, da boste govorili o uravnotežju in ravnovesju med konkurenčnimi predpisi in evropskimi prvaki, se pravi, da med njimi ne bi prišlo nobenega protislovja. Vem, da boste tudi omenili določene delikatne primere, omenili boste tudi obdavčevanje in državno pomoč. Verjetno pa boste govorili tudi o Brexitu. Veselim se te izmenjave mnen s vami poleg tega pa lahko pozdravim tudi dogovor, ki smo ga dosegli v okviru trialoga v zvezi s konkurenčnim dosjejem. So odločanje lahko zelo zdravo za dobre konkurenčne predpise. In upam, da je to šele prvi temelj našega sodelovanja v prihodnosti, se pravi sodelovanja med svetom, parlamentom in komisijo. Margaret, hvala, da si z nami izvoli. Hvala za besedo, predsedojoči, dragi poslanci, drage poslanke. Moram povedati, da sem res vesela, da sem danes na vašem zasedanju. Rada bi se vam zahvalila, zlasti pa bi se rada zahvalila Ramonu, ki je pripravi zelo dobro poročilo, ki ste ga seveda sprejeli aprila. Še enkrat hvala, Ramon Tremosa. V samem poročilu pa me je najbolj presenetil prvi odstavek, ki govori o naložbah in inovacijah, ki sta kljuca prihodnost gospodarstva Evropske unije. Popolnoma se strinjam z vami, gre za naložbe in inovacije, pa tudi ustrezni in dobri konkurenčni predpisi nam lahko pri tem pomagajo. Vem, da se vsi strinjamo s tem, da si želimo, da tudi evropejci dosežejo uspeh na mednarodnem odru, tudi sedaj v času svetovnega nogometnega prvenstva, Ampak enako velja tudi za poslovni svet, ne samo za nogometni svet. Želimo si imeti gospodarske, ekonomske prvake, ki lahko zelo dobro tekmujejo z ostalimi mednarodnimi tekmici. Uspeh pa lahko dosežemo samo z tem, da naša podjetja, naše prvake prisilimo, da storijo vse v svoji moči, da uspejo. Hočemo, da vlagajo na odprtih in konkurenčnih trgih, kajti tisti, ki bodo našli najboljše rešitve in ki bodo najbolje pomagali potrošnikom, bodo tudi požili najboljše sadove. potrebujemo prvake, ampak ne dominantne prvake, ki so prevzeli prevladojoči položaj na trgu zaradi državne pomoči oziroma ker so izpodrinili ostale podjetje in družbe. Poleg tega pa mora zagotavljati tudi storitve in proizvode po dostopni ceni z ustrezno kakovostjo. Zato potrebujemo seveda konkurenco v vseh delih vrednostne verige. Poleg tega pa moramo biti tudi odprti do ostalih trgov, tako da bodo naša podjetja lahko tudi tekmovala v svetovni vrednostni verigi. Jeklo je seveda zelo dober primer za to. Imamo okrog tisoč podjetij v Evropi, ki zaposlujejo okrog 300 milijonov ljudi ljudi in ta podjetja so odvisna od jekla pri svoji proizvodnji. In ko je Arcelor Metal hotel prevzeti Ilvo, ki ima tudi največjo jeklarno v Evropi, smo hoteli poskrbeti za to, da tudi cene jekla ne bodo poskočile. In zato smo se odločili, da bomo odobrili združitev šele potem, ko se je Arcelor Metal odločil, da bo prodal te tovarne v petih evropskih državah, tako da bodo lahko te jeklarne obratovale še naprej. Konkurenca tudi spodbuja inovativnost. Lani smo ukrepali proti Google, ker je seveda izrabil moč svojih iskalnikov, pri tem je seveda ostalim iskalnikom onemogočil, da bi uh, tekmovali z njim po enakovrednih pogojih. Ampak moram povedati, da se naše delo z Googlom ni končalo z to odločitvijo. Sedaj moramo poskrbeti za to, da bo Google dejansko izpolnil vse predpise in zakonodajo. Google mora obravnavati ostale iskalnike na enak način, kakor pač obravnava svoje. To je naša min. Seveda razumem, da imate določene pomisleke, da bi uh, eh, Google-ovi konkurenti se pojavili čisto na vrhu okenca pri iskanju. V zadnjih mesecih je do tega tudi prišlo. Če se pogledamo najnovejše številke, potem vidimo, da pri vsakem tretjem iskanju najdemo enega Googlovega tekmeca. Prišlo je do določenega porasta v primerjavi s preteklostjo, sicer še ni dovolj, ampak vseeno smo dosegli določen preboj. Enako velja za iskanjem, kjer je prišlo tudi do porasta 2,5 odstotka v primerjavi z enim odstotkom sedaj, se pravi, gre za primerjavo med februarjem in danes. Mi bomo še naprej dejavno spremljali sam trg, pogovarjali se bomo tudi s tržnimi akteri, tako da bomo si zagotovili vsa ustrezna orodja za spremljanje in nadzor. To nas bo zaposlovalo še v prihodnosti in to je tudi glavna prioriteta naše službe v okviru komisije. Ne smemo pa pozabiti še na predpise o državni pomoči, kadar multinacionalke dobijo določene ugodnosti od vlad, recimo posebno davčno obravnavo. No, v tem primeru miru majhna inovativna podjetja, ki seveda so ustrezno obdavčena, ne morejo z njimi nakoredno konkurirati. In seveda v zadnjih letih smo se soočili z številnimi primeri državne pomoči v obliki posebne davčne obravnave. Na nizozemskem smo ukrepali proti Starbucks, v Luksemburgu proti Fiatu in Amazonu na Irskem proti Apple in v Belgiji proti 35 multinacionalkam. Ampak naše delo se še ni končalo, še vedno proučujemo McDonald's in Enči v Luksemburgu, proučujemo in preizkušujemo, ali je IKEA prijela nezakonito pomoč na nizozemskem. Poleg tega pa zdaj še proučujemo, ali tako imenovani predpisi o nadzoru nadzorovanem tujem podjetju v Združenem kraljestvu omogočajo določeno diskriminacijo pri obdavčevanju med domačimi in tujimi podjetji. Državna pomoč spodbuja inovacije in inovacije si da potrebujemo za gospodarsko rast, potrebujemo inovacije in naložbe v obnovljive vire energije in v raziskave. Naša naloga pa je, da da zagotovimo, da naši predpisi omogočajo zagotavljanje takšne podpore. Prav zaradi tega še vedno razširjamo našo uredbo o skupnih izjemah. Tako lahko naše vlade dodelijo podjetjem pomoč brez tega, da jim komisija vnaprej podeli dovoljenje. Prej se morajo države članice pri tem spoštovati zelo jasno nekonkurenčne predpise, ki veljajo za vse enako. Sedaj pa bomo tudi posodobili našo uredbo v splošnih izjemah in na takšen način bomo pomagali vladam, da uporabijo nove priložnosti, nove elemente v okviru novega večletnega finančnega okvira. Komisija je sedaj predlagala poseben sklad Invest EU, ki bi z 15 milijardi evrov iz evropskega proračuna podpiral 650 milijard na ložb. In seveda v mislih imamo še obzorje 2020. Naš namen je, da bi združili evropska in nacionalna sredstva. In seveda mi si želimo, da bi bili ti postopki kar se da enostavni. Moram povedati, da smo že sprejeli prve korake, sedaj smo predlagali, da bo svet spremenil uredbo, s katero bomo lahko posodobili uredbo o skupnih izjemah. Upam tudi, da bo lahko parlament sprejel mnenje o tem novem predlogu, tako da bodo lahko lahko novi predpisi za naložbe začeli veljati čim prej. Sedaj pa komisija dela tudi na predlogu v zvezi s temi predpisi, ampak že danes vam lahko povem, da bo naš namen poenostavitev, kajti glavna načela državne pomoči so že prajena v sam dizajn teh programov. Gre za predpise o tem, da bi odvrnili iz naših projektov zasebne vlagatelje, poleg tega pa je tudi naš namen, da ne bi vlagali preveč. Se pravi, gre za načela ravnotežja, ki se že nahajajo v obstoječih programih. Mislim, da bomo s tem imeli zelo preproste predpise. Potem pa še nekaj o samem Brexitu, čisto na koncu. Zakaj smo tako previdni, ne želimo pravzaprav ogroziti in škodovati naše konkurence, kajti konkurenca je tudi gonilo gospodarske rasti. Če si pogledate naša gospodarstva, potem boste tudi videli, da so med sabo tesno prepletena in državna pomoč ene vlade lahko škodljivo vpliva na konkurenčnost ostalih držav članic. Ko bo Združeno kraljestvo zapustilo našo družino, njegova povezava z nami več ne bo tako tesna, ampak tudi po izstopu Združenega kraljestva bomo morali poskrbeti za to, da ne bo podeljevalo svojim podjetjem državno pomoč pod neenakoredni pogoji. Zato je Evropski svet tudi pripravil še marca smernice o prihodnosti njem odnosu z Združenim kraljestvom in v teh smernicah govori na dolgo in široko o državni pomoči. Po desetih mesecih pa mora sedaj Združeno kraljestvo sprejeti ustrezne odločitve in podati realistične predloge o našem prihodnjem sodelovanju. Glavni izziv v naslednjih pogajanjih pa je, da se izognemo trdni meji na Irskem. Ampak ne smemo se umiti samo na Irsko, ki je sicer sama po sebi zelo pomembna, ampak ne gre samo za Irsko, gre tudi za mejo enotnega trga in carinske unije. Zato mora vsaka rešitev upoštevati integriteto Evropske unije v celoti zakaj je to tako pomembno, ne samo zaradi konkurence. Konkurenca nam lahko vsem pomaga, pomagala bo podjetjem, pomagala bo državljanom, potrošnikom, pomagala bo tudi inovacijam in raziskavam. Res sem vam hvaležna, da v vašem delu podpirate konkurenco v konkurenčnost v Evropski uniji. države članice sedaj tudi sedelujejo med sabo s svojimi pristojnimi organi za varstvo konkurenčnosti in to je tudi dober znak sodelovanja med komisijo in parlamentom. Najlepša hvala Margrete za vaše delo. Mi komisijo seveda podpiramo omenila si Google. Upam, da boste to vprašanje pri komisiji čim prej razrešili. Sam sem bil zelo razočaran. nad algoritmi, ki sem jih seveda prijel in upam, da boste to vprašanje tudi ustrezno obravnavali v pristojnih službah Evropske komisije. Naše demokracije so zelo krhke, če vsi akteri ne uporabljajo ustrezno vseh predpisov. Ne želimo si, da bi prišlo do lažnih sporočil. Dobro, toliko o tem. Brian Hayes dobi prvi besedo. Hvala za besedo. Draga komisarka, pozdravljeni v naši sredini. Hvala za vso upravljeno delo in na plenarnem zasedanju smo vas odločno podprli. Vsi si želimo dobro delujoč enotni trg, ki bo pravzaprav izkoreninil protekcionizem. Vem, da so določene odločitve težke za države članice, ampak mi potrebujemo močno komisijo na področju konkurenčnih predpisov. Če so na koncu ste omenili še Brexit, Seveda se moramo dogovoriti z Združenim kraljestvom, ampak ta dogovor mora biti pošten. In pri tem je treba tudi upoštevati vprašanje državne pomoči. Na zadnjem plenarnem zasedanju ste omenili, da je treba seveda tudi bolje povezati delo evropskih pristojnih organov in nacionalnih pristojnih organov na področju varstva konkurence. Imam vprašanje v zvezi z eh, preiskavo trga zavarovanja na Irskem v letu 2017. Gre za zavarovanje avtomobilov in zavarovalniška premija se je seveda v letu pred 2017 nesorazmerno povečala. Vem, da ste sedaj začeli s to preiskavo ki uh, proučuje celoten nabor elementov, črne pike, recimo, vozniku in podobno. Me pa zanima, če bi nam lahko kaj povedali o tej preiskavi. Saj vem, da je celotna zadeva zelo kompleksna in da zaposluje uh, generalni direktorat, komisija, ampak vseeno me zanima, kdaj boste podali uh, to odločitev v zvezi z preiskavo z leta 2017. Hvala za to vprašanje, hvala tudi za so podporo. Vemo, da moramo najti dobro rešitev za mejo na jerskem. Se pravi, rešitev, ki bo sprejemljiva za vse, tudi za Združeno kraljestvo. Glede samega vprašanja zavarovanja avtomobilov na Irskem, veste, da smo lani poleti imeli tudi presojo na terenu in dobili smo številne dokaze ki sedaj proučujemo, čaka na še nekaj dela in potem se bomo šele odločili o korakih, ki jih bomo sprejeli v prihodnosti. To je seveda pomembno za številne, ki imajo avtomobilsko zavarovanje na Irskem, zato bomo mi seveda čim prej zaključili z našo preiskavo. Other question on that. Imam še dopolnilno vprašanje. Zanima me, ali bi mi lahko sporočili, do kdaj bo potekala ta preiskava. Zanima me časovnica, kajti vse veste, ta zadeva je zelo aktualna. Popolnoma vas razumem, res mi je žal, da ne morem podati nobene časovnice na današnjem sestanku. Moramo spoštovati vse predpise ustreznega postopka in zato seveda ne bomo oblikovali nobenih zaključkov, dokler ti zaključki res ne bodo celoviti in dokončni. Vemo pa je, da je celotna zadeva zelo pomembna in zato seveda lahko računate na to, da bomo z delom nadaljevali čim bolj hitro. Prvo, že brez hvala lepa, gospa uh, komisarka. No, mislim, da Majhna prisotnost danes ne pomeni pomankanje interesa za vaše delo. Mislim, da se vsi zavedamo uspeha zadnjega trialoga, kjer smo določili standarde na zelo visoki ravni. E, sama sem sodelovala na številnih trialogih, ampak e, očitno pač ponedeljek ni vedno najboljši dan za, dan za zagotavljanje prisotnosti kolegov. No, moje vprašanje je glede naslednje teme, ki ste jo omenili, McDonald's. E, To ste mimo grede omenili, ampak eh, ne prav na dolgo in široko. Eh, sindikati, ki se ukvarjajo s to tematiko, vsak dan odkrivamo nove vidike, ki očitno kažejo na nelojalno konkurenco. Lahko jo pojmenujemo tako ali drugače, ampak dejstvo je, da se tu izvaja neke vrste socialni dumping. Nam lahko poveste kaj več glede tega, kako izgleda z zaključkom vaše preiskave. Sploh niste omenili bančnega sektora, ali ste v zadnjem času imeli kakršnekoli prošnje v zvezi z prevzemi in združitvami, kakšna je vaša analiza stanja v tem sektorju, kajti kolikor eh, razumem stvari, smo v fazi nekega novega vala prestrukturiranja tega sektorja. In še zadnja stvar, morda bi vam lahko podala priložnost za to, da se ognete zelo tehničnemu pristopu eh, in sicer kar zadeva platforme. Vaša praksa je privedla do zakonodaje, ki je zdaj predmet obravnave in zanima me, ali lahko po vašem mnenju s to zakonodajo, poleg vseh tistih tem, ki jih itak želimo obravnavati, obravnavamo tudi dve drugi zadevi, ki skrbijo tako nas eh, kot vas. Kot prvo gre za vprašanje spoštovanja zasebnosti v zvezi s temi platformami, kot drugo pa uporabo teh platform za razpečevanje lažnih novic, kar eh, je tudi nekaj, kar je kot skrb zbojoče izpostavil naš predsednik. Hvala. Well, all, you, you... Najlepša hvala za to ta vprašanja glede samega trialoga. No, v tem mandatu imam samo ta zakonodajni predlog in seveda želim sodelovati v vseh trialogih. Vem pa tudi, da sta parlament in svet tukaj opravila tudi zelo dobro delo. Sama pa moram priznati, da je ta predlog zelo dober. Glede McDonald'sa pa lahko povem, da se sedaj seveda soočamo z določenimi izzivi v naših preiskavah. Sicer želimo pospešiti naše delo pri obdavčevanju, ampak to je zelo delikatno vprašanje, zato si moramo pač vzeti še malo več časa. Sedaj se seveda lotevamo številnih primerov. McDonald's je pač eden izmed njih, ampak nažalost vam danes ne morem podati nobenega časovnega okvira glede zaključitve teh primerov. Glede bančnega sektorja pa prestrukturiranje samo po sebi ni najhujši izziv. Res je, da smo se pri komisiji soočali z določenimi konkretnimi primeri, italijanskima primeroma, recimo ampak sektor se razvija. Fintech, recimo, novo bančništvo, novo izvrševanje plačil na spletu, seveda, povzroča te spremembe v bančništvu. Sicer pred sabo nimam nekih konkretnih dejstev, ampak lahko vam povem, da je bančni sektor v boljšem položaju, kakor pred nekaj leti na splošno je v boljšem položaju. Je pa res, da je dobro, da si vsi želimo boljših kapitalskih trgov, tako da bodo podjetja imela dostop do trgov in da se ne bodo zadoževala pri bankih. Mislim, da bi bilo to seveda še bolj zaželeno v prihodnosti. Sedaj pa še nekaj besed o platformah. Platforme me res zaposlujejo, ne samo mene, ampak tudi vse moje kolege, pa tudi vas v Evropskem parlamentu. Vse vemo, da se sektori počasi razvijajo v platforme, moji kolegi med njimi tudi Marija Gabriel dela na tem področju. Sama sem zelo zadovoljna z eh, novim predlogom, ki ga je seveda komisija pred kratkim objavila. Podjetja so nam namreč dejale, da jim je nekdo zaprl vrata in da so izgubila svoje stranke. In zato smo se tudi odločili za ta predlog ki govori o platformih za podjetje. In tukaj imamo seveda predvidene tudi določene pravice do obveščanja in tudi do ukrepanja. Je pa res, da je malo paradoksalno, da je treba sprejeti zakonodajo za že uveljavljene poslovne prakse, ampak to ni nič novega. Številna podjetja sedaj verjamejo, da se ne morejo na nikogar obrniti, kaj recimo zgubijo zaradi enanih dogodkov svoje stranke. Upam, da bo parlament tudi podprl observatori, ki bo lahko hitreje deloval na področju platform. In to nam bo tudi pomagalo pri oblikovanju oziroma neoblikovanju zakonodaje in pri prilagoditvi že obstoječe zakonodaje. Upam, da bo parlament lahko ta predlog tudi čim prej podporil. Glede spoštovanja zasebnosti in glede lažnih novic, no to ni v mojem portfelju, ampak to je zadeva, ki je tudi zelo pomembna za mene. Vsi nekaj skrivamo in seveda zasebnost je nekaj, kar moramo varovati. Določeni ljudje seveda hočejo zaščititi svojo zasebnost zaradi morebitnih bolezni, zaradi ločitev in podobno. In res sem tudi vesela, da je parlament ustrezno ukrepal. Sedaj pa moramo te sprejete predpise izvajati v praksi, tako da bodo naši državljani lahko uživali to zasebnost. Mislim, da moramo sodelovati z vami in poskrbeti za to, da bodo naši državljani vedeli, da imajo zasebnost pod svojim nadzorom. Glede lažnih novice strinjam z vami in z vašimi skrbi mislim, da ni nobenih bližnjic na tem področju. Državljan, ki kritično deluje eh, tudi na družabnih medijih, je tudi najboljši filter za lažne novice in za lažno propagando. To je tudi najboljši bo še urodje za boj proti lažnim novicam. Hvala lepa tudi za te zadnje besede. Veselimo se tudi vašega odgovora na vprašanje, ki sem ga objavil, pa še nisem dobil odgovora. Zakaj je torej bilo nekaj zadev priporočenih? Sedaj pa Eka je bil, torej sedaj smo imeli Eka, sedaj pa Alde, gospod Torvalc, prosim. <clears throat> Hvala lepa gospa komisarka. Se prečujem, da sem malo zamudil. Unskult po Dansko. Evropa po vojni se je borila proti monopolom in oligopolom. To je bilo najpomembnejše. Če si pogledamo prvi program Krščansko-demokratske stranke Adenauerja, so to bila najpomembnejša vprašanja. Sedaj, iz drugih razlogov, govorili ste o platformah, digitalni tehnologiji, pa imamo veliko mednarodnih monopolov in oligopolov na trgu. Ko skušamo najti načine preko odbora takse, kako bi svajale pravila nad njimi, potem vidimo, da nekatere evropske vlade vsega, pravzaprav jim pomagajo in sodelujejo z njimi. Tako da enostavne rešitve ne bo, ko bodo finančni ministri dali odločno, da moramo to ustaviti. Ampak ali bi lahko morda z obdavčitvijo oligopolov in monopolov dosegli cilj, tako bi dobili tudi nov lastni vir za financiranje EU. morda bi nastale pravne težave, ampak vseeno, nekaj smo vajeni in gotovo bomo našli izhod. Potem ne dvomim. Povezano s tem, govorili ste o državni pomoči, veliko krat slišimo eh, veliko o tem, o tem odboru, ali je prodaja državljanstva oligarhom po vsej Evropi nekaj, kar bi pravzaprav morali tudi določiti kot nezakonito državno pomoč. Hvala. On, on last, uh... Hvala lepa. Kar se tiče zadnjega vprašanja, mislim, da ne. Mislim, da je tu tanka meja, kar se tiče državnih pravil, pravil državne pomoči. Lahko imamo drugačno mnenje, kar se tiče prodaje državljanstva, vendar pa mislim, da ni pravo urodje pa biti pravila za državno pomoč, kar se tiče davčitve monopolov. Najbolje je, da imamo seveda dobro delujoč davčni sistem, ki ulovi tudi to. Slišala sem veliko kritičnih besed glede dveh predlogov, ki jih je Pierre Moskoviči vložil v imenu komisije, kar se tiče tega, kako obdavčiti nekatere od teh podjetij vendar pa mislim, da je zelo pomembno in nujno, da posodobimo naše razumevanje ključnih konceptov, kar se tiče obdavčitve podjetij. Ti ključni koncepti, s katerimi se ukvarjamo, teh dveh predlogih, so, kako so stare vrednost in kaj pomeni, če imate stani sedež. Nekatera podjetja, nekatere poslovne prakse, podjetja ustvarjajo vrednost ne z vzorci raziskavami, ampak eh, z obnašanjem potrošnikov. Nas vseh, mi vsi ustvarjamo vrednost, ko iščemo po Google. In kaj lahko obdavčimo? Veliko poslovanja, ustvarjanje vrednosti, ne da bi potem naredili kakšen prekršek. To je tam pomembna še razprava. Seveda, potrebno je soglasje in svet se mora odločiti o tem parlament, pa sodelovati, če ne bomo torej spremenili naših ključnih konceptov, bomo končali na točki, ko bodo državljani financirali našo socialo, kar je ključno za vsako družbo. To, kar lahko vidimo v naših postopkih, ko si bolj podrobno ogledamo, amerikanska podjetja tudi v veliko bolj tradicionalnih sektorjih, je, da dobe po prodaji in serviciranje produkta, seveda tudi postane digitalno. Tudi tu gre za podatke in upravo le teh. Tudi to je torej digitalna plat tega podjetja. In zato mislim, da je to tista nujna razprava, ki jo moramo voditi, kako to razumeti ko podjetja postajajo digitalne in jih je treba že obdavčevati. Seveda, to veste bolje kot mi. Digitalna podjetja plačujejo 90 odstotkov obdavčitve, ostale podjetja pa 23 do 24 odstotkov in to ni poštena konkurenca. Ona konkurenca, moralo pa bi to biti. In tukaj se zelo strinjam z vami. Thank you. Hvala lepa. Marco Valli. Sì, grazie presidente. Avrei tre domande. Ja, hvala predsednik. Tri vprašanja bi imel za komisarko. Najprej, o tem smo govorili že zadnji krat, in sicer gre za vprašanje manipulacij z stopnja Euribor. Tu so že obsodbe strani Evropske komisije, ampak danes bi vas prosil, da storite tudi kaj za ogoljufane državljane in da objavite odločbo javljeno, najavljeno decembra 2017, eh, če tudi le delno številni državljani čakajo na objavo eh, te razsodbe zaradi težav, ki so jim jih povzročili nekatere velike banke. Tu bi prosil za odgovor z vaše strani. Potem prihajalo je tudi do določenih eh, informacij, ki so ušle v javnost, glede primera BlackRock in sicer gre za vse evropski individualni pokojninski načrt in tu naj bi BlackRock dobil nadzor nad trgom vrednim 20 milijard evrov. Šlo naj bi za pilotni projekt in zanima me, ali ste že morda sprožili preiskavo v komisiji. In potem še naslednje vprašanje, zadnje vprašanje, glede primera MPL ali je generacija za konkurenčnost preučila morebitne škodljive vplive na konkurenco, kar zadeva svežnje, eh, ki jih up porabljajo uh, eh, banke. Nekatere druge banke so se že rešile teh težav, uh, ampak vse to mislim, da povzroča kar nekaj uh, težav. Sto z vidika ECB in z vidika predpisov to lahko povzroča težave, ker zadeva ustvarjanje nekega trga, ki gre vedno bolj uh, v smeri navzdol, kajti spodbujati prodajo po tržni ceni pomeni, da je tržna cena vse nižja, kajti na ta način se najdemo v situacijo, ko se ne spodbuja konkurence in eh, zato me zanima vaše mnenje s tem v zvezi, ali torej so kakšne preiskave, ki jih opravlja komisija na tem področju. Uh, thank you very much. Hvala lepa. Kar se tiče tega sklepa, kot pri drugih sklepih, jih obljavljamo in skušamo to storiti kar se da hitro. Včasih je nekoliko zamude če stranke postopkov trdijo, da je veliko zaupnih informacij. Potem to traja nekaj časa, kar lahko stane, če se lahko znebimo. Za nas je seveda pomembno, da imamo mm, sklep, ki ga ljudje lahko uporabijo in razumejo, da vedo torej, mm, kaj se dogaja. Kot ste dejali, lahko imamo seveda potem primere pred sodišči, glede obremenitev in potem je to torej, tudi pomembno vprašanje. To velja torej za vsak sklep, ki ga objavimo, tako je, ko ga spremimo. Včasih pač šal to traja nekaj časa. Kar se tiče BlackRocka, ali so pritiskali na komisijo, tega ne vem. To ni moj dosje. Ne ukvarjam se s evropskimi pokojninami. Mm, veliko je kritik, veliko pozitivnih besed, ne vem pa, torej, kakšen je odnos BlackRocka in mojih kolegov glede tega. Kar se tiče zadnjega vprašanja, slabih posojil. To je točno to, torej, da dobimo tržno ceno. In tržna cena je pogosto precej nižja kot eh, začetna vrednost. Zato torej morate, si, morate biti sposobni si privoščiti to in potem to tudi storiti. Seveda pa je dejstvo, da imamo še sekundarni trg za slabo posilje in to zelo pozdravljam, kajti mislim, da to pomaga, če na sekundarnem trgu kupite slabo posilje za 20 centov in potem prodate za 30, je to uspeh če pa imate knjigovodsko vrednost 100 in potem podate za 20, potem je to hm, drug tip težave. Zato je pomembno, da se ta trg razvije. Kar se tiče najbolj nedavnih odločitev, v bistvu je šlo za pomoč pri likvidaciji, da je stop bank z trga in tudi z našega vidika konkurenčnosti je to pomembno, da slave banke torej ki so dobili državno pomoč in smo jih likvidirali, pomagajo pri stopu z trga, pomagajo pri delovanju boljših bank in tako tudi odstranimo del bremena slabih bank, to je bilo tudi v Italiji. Tako, to se še ni končalo, ampak mislim, da je sedaj pot veliko boljša kot zgolj pred nekaj leti. Tudi, če si pogledamo splošno podobo na Evropi, to je za Dobrovskega, za kolega ne zame, ampak tako kot on to predstavlja, se stvari izboljšujejo. In to je breme za evropske ekonomije, da je toliko slabih posojil. Tako da mislim, da povprečno nedavni razvoj dogodkov je to bilo koristno. Sploh, če lahko torej omogočimo delovanje sekundarnega trga, je pa to dobro za vse. Hvala lepa. Barbara Kapel. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa komisarka, da ste danes tukaj v odboru. Naj opozorim na konkretno industrijsko področje, ki ste ga že omenili v primeru Google. In to je zbudilo pozornost pri meni, kar se tiče razprav glede avtorskih pravic. In to so digitalne glasbene storitve. Opazila sem v razpravi glede avtorskih pravic in direktive o tem, da obstaja velik razkorak med prihodki glasbenih storitev, še prav posebno platform na zahtevo in licenčnin, ki se potem spet počujejo v glasbeni industriji. Ta razkorak, tukaj je vodilen YouTube, podjetje, ki deluje na podlagi video streaminga in ima 46-stotni trg. Tako ima torej tudi zelo veliko strank. Več kot 600 milijonov uporabnikov, skupno 1,3 milijarde potrošnikov in zelo veliko ima prometa. Poleg tega to podjetje izkorišča zakonodajo o um, varnem pristanu za podatke, tako da pravi, da te licenčine niso odgovornosti platform. Spotify, na primer, tega ne pravi. To pomeni, da potem počujejo več eh, glasbene industrije. Sprašujem se, ali bi si lahko predstavljali, da bi morda ta primer, namreč primer glasbenih platform na zahtevo, naprimer v primeru YouTube, si bolj podrobno ogledali? Hvala. Uh, in, indeed. Da, res. Vaša logika je del razprav komisiji. To ni moj portfelj. En od kolegov poskuša najti pravo pot, da bi zapolnili to vrzel. Kot ste dejali, nekatera podjetja zadovoljstvo posredujejo vsebine, ne da bi nagradili avtore. ampak potem se zasluži z oglaševanjem, poleg te osebine, ki jo prenesejo. Ne poznam, torej ne vem točno, kje je ta predlog, je, ja, ampak ista logika je tu, če želite torej, zaslužiti z oglaševanjem, oglasi, ki so poleg sebi, potem prevzamete tudi odgovornost za vsebine. Začetna točka v komisiji in za kolege je enaka kot pri vas. Potrebno je torej plačevati ostarjavce, sicer bodo na koncu nehali ustarjati, bodo prisiljeni in to bi bil slab rezultat za vse. Ne poznam pa točnega statusa predloga, verjetno to poznate veliko bolje kot jaz. Mislim pa, da se strinjava glede samega začetka in upamo, da bomo prišli na cilj. Potem pa faza dve preiskava pri združitvah. Apple je prevzel Shazam. To smo si sedaj bolj podobno ogledali. To je storitev, ki vam dovoljuje, da prepoznate, da izveste ime skladbe in ustvarjalce. In sedaj smo si skušali gledati, ali je prevzem Shazama in pojavitev podatkov dovoljeval Apple, da bi potem lahko promovirali svojo glasbo na škodo Spotifyja in drugih. Nijamo še končnega rezultata, ampak razlog, da to počnemo in zakaj smo to storili še zame zelo majhno podjetje, da bi točno razumeli, kaj se bo zgodilo, ko bodo podatki prenešeni na ta način. Tako smo pridobili več informacij, kakršnakoli že odločitev bo. Upam, da ko bo ta odločitev sprejeta, upam, da bomo to lahko potem delili širše. Hvala. Thank you, Werner Lange. Hvala lepa, Werner Lange. Ja, viel, viel Dank, Frau. Hvala lepa, gospa komisarka. Najprej ovodoma ravnoteže med konkurenčnim pravom in mm, med eh, vodilnimi na trgu, da spostavimo spet to. To je velika težava pogosto gre tudi globalno. Imamo Kitajsko, ZDA. V veliko sektorjih evropskim podjetjem povzročata zelo veliko težav. In komisija je potrdila precej prezemo na podlagi zakonodaje 99, nekaj jih je zavrnila, naprimer londonsko in eh, nemško borzo, nekaj jih je odobrila, Bayer in Monsanto. Moje vprašanje pa je, Vidite rešitev za politični dogovor s Simon Salstom, kar se tiče železniških vlakov, kar se tiče vlakov, torej, to bilo pomembno, ko imamo vtira na trgu, ki je dvakrat večji in je globalna konkurenca z kitajsko strani vedno večja. In drugo vprašanje, to je povezano s tem strano, kar govorili, z novimi manjšimi ponudniki, ki se želijo pridružiti Amazonu, Googlu. Pred uh, tremi leti mislim, da ste dali, da Facebook še nima tržne vrednosti. WhatsApp tudi ne. Zato to ni vprašanje za konkurenco. Medtem pa seveda sta tudi ta dva elementa ukrepila eh, zelo eh, dominantni položaj teh gigantov in komisija se ni odzvala, to se mi ne zdi prav. In potem še nadaljne vprašanje. Nova delitev dela med ravnjo EU in nacionalno, nacionalnimi nadzornimi organi. Kako to poteka, je dobro. Kje vidite še težave? To je bila tudi tema zadnjih let. Hvala. Um, yes. all... Hvala lepa. Najprej kar se tiče zdržitev. V zadnjih letih, mislim, da smo imeli približno 3000 zdržitev. 6 odstotkov od tega, 5-6 odstotkov je bilo odobrenih z različnimi pogoji, ko je bilo potrebno rešiti nekatera konkrečna vprašanja torej samo zato, da bomo navajali prave številke. Seveda, veliko govorimo o eh, združitvah, kjer eh, vidimo težave. Seveda, o tem moramo govoriti, kajti o težavah je potrebno govoriti. Ampak bodimo torej, konkretni, kar se tiče števil. Kar se tiče Siemens Alstom, da, jasno, eh, vlaki se menjavajo in seveda je signalizacija tudi zelo pomembna, to je vprašanje varnosti. Uh, nismo vajeni, če signalizacija ne deluje. Tako da si bomo zelo podrobno ogledali eh, to združitev, kajti mislim, da je zelo pomembno za vsakega državljana, da to deluje ustrezno. Kot sem dejala vodoma, smo vsi za to, da lahko evropske podjetja rasejo. Želimo pa imeti celovito sliko tudi, kakšen je konkurenčni pritisk Kitajske in kako kitajska podjetja vplivajo na globalni in evropski trg. Simon Sarstom. 8. junija je bilo to notificirano, torej zelo na začetku postopka smo, nimam novic, preskava poteka ampak naša obveza je, da poskrbimo, da ta združitev, kot katerakoli druga, pomeni, da bodo, da evropejci ne bodo imeli manj konkurenčnosti in više cene. Zato mora komisija poskrbeti v teh primerih. To tudi pomeni, da če, in to je če, če bo naša preiskava ugotovila kakšne pomisleke glede konkurence, bodo potem so potem stranki morali predlagati ustrezne rešitve za te težave. Videli bomo, mi bomo si ogledali, kje so tiste tvegane vprašanja. Pogosto so potem vlade tiste, ki kupujejo sisteme za signalizacijo in nove vrkovne kompozicije. In potem morajo torej stranke same predlagati rešitve. Kot sem dejala, je to zelo začetna faza kar se tiče WhatsAppa, ko je Facebook prevzel WhatsApp, je to bilo malo podjetje. Komisija se je to ogledala samo zato, ker so nas prosili. Organi Združenja kraljestva so nas prosili za to. Gledali pa smo si točno vprašanje glede podatkov. Ko je torej Facebook dobil dostop do podatkov WhatsAppa, čeprav so takrat dejali, da ne bodo in ne morejo uh, združiti objektivov podatkov. Zelo dobro je bilo, da smo naredili tako analizo, kaj je šlo iz tega. Če, kaj bi se zgodilo za trg, če bi lahko združili različne tipe podatkov. Torej, potem, po odobritvi združitve, je postalo jasno, kar se tiče spremembe uprave podatkov strani Facebooka in glede WhatsAppa, da bi lahko to združili. Torej ni bilo vprašanje WhatsAppa, ampak eh, kako natančno so bile informacije, ki so jih posredovali komisiji. In potem smo jih morali kaznovati 110 milijoni evrov za to, ker nam niso predstavili vseh podatkov. Potem pa zadnje vprašanje. Seveda je zelo, zelo še zgodaj, kar se tiče opolnomočanja novih nacionalnih organov. Imamo politični dogovor, glede vsebine, ampak trajalo bo nekaj časa, da pravno počistimo kompromis in potem to uradno posredujemo svetu in parlamentu. Ampak kolikor vem, vsi kolegi v mrežo za konkurenčnost. Ti skušajo zagotoviti nove orodje, nove preiskovalne orodje, bolj neodvisno držo, sredstva in vire za upravljanje dela in zmožnost raganja kazni, ki bi naj bile dovolj visoke, da bi odvračale. Hvala lepa, Tibor Zani. Uh, uh, Hvala lepa gospod predsednik. Zelo sem vesel, komisarka, da ste z nami in da odgovarjate na naše vprašanje. Naj nekoliko povrtam po nekaterih področjih, ki so povezane z mednarodnimi trgovinskimi sporazumi, še bolj specifično, s konkurenčnim elementom pri tem. Čeprav razumem, so trgovinska vprašanja nekoliko izven vaše pristojnosti, ampak vseeno. Evropska konkurenčnost je nekaj, na kar se zelo vpliva s temi trgovinskimi mednarodnimi sporozumi. Bolj specifično, vprašanje, kar se tiče ZDA, prednostrim to pa naj omenim. raztoče, raztočo zaskrbljenost med eh, proizvajalci, kar se tiče posledic nedavnih trgovinskih sporozumov. Še vedno obstaja veliko vprašanje, ali se spoštuje evropske socialne, okoljske ekološke standarde. Ali to počnejo naši partnerji? Imamo nadzor, kaj se tiče Združenega kraljestva, pri drugih pa ne. Torej, trgovinska vojna ZDA, ki traja. Pozdravljam, da je, to, da je komisija izrazila pripravljenost braniti evropsko industrijo in sistem pravil, ki omogočajo delovanje globalni ekonomije. Moje vprašanje pa je, kateri so tisti konkretni ukrepi, ki bi jih komisija sprejela za to, da bi zaščitila evropske interese? Hvala lepa. Thank, thank you, uh... Hvala lepa. Mislim, da je zelo pomembno, kot pravite, da ko ljudi skrbim, obveščamo, smo pregledni, da povemo, kakšna je vsebina trgovinskih sporozumov, kaj ti za Cecilio Malmström in Fila Hogana, ki volita pogajanja, je zelo pomembno zagotoviti, da se naše standarde spoštuje in da ne uvažamo proizvodov, ki v Evropi niso spremljivi. da bodo ljudje vedeli, kakšen je potencial trgovinskega sporozuma. To je tudi zelo pomembno. Cecilia in Phil, za oba je to zelo pomembno, to vem. Tako da se ljudje ne bodo bali in bodo pomislili, o to se bo poslovo končalo zame. Konkretni trgovinski sporozumi, mislim, da je to del obetavne mednarodne agende. trgovinski sporozumi, ki jih sklepamo dan danes, so upokojili eh, star eh, sistem svobodne trgovine. Želimo oblikovati trgovino, ne pa samo torej, slediti. To, da lahko združimo partnerje po svetu, Singapur, Japonska, Kanada, tukaj smo že v končni fazi, tudi z Mehiko in z Južno ameriškimi državami, sedaj odpiramo pogajanja z Novo Zelandijo in Avstralijo. Mislim, da je to zelo dobro, to kaže moč Evrope, da lahko še vedno združi svet. Ne stara šola svoje na trgovine na bolj onanotežen način sodelovanja. To je tudi v nasprotju z ukvarjanjem ZDA. Tukaj je Evropa spostavljena carinam na jeklo in aluminij. Jirke Katajnen in Cecilia Malmström vodita to zadevo in sedaj zelo podrobno osredotočeno preučujeta, kakšen odziv bo potreben. Najprej STO, kajti menimo, da če imamo ta multilateralni pravni okvir, moramo to izkoristiti. Potem proti ukrepi, proizvodi, ki so bili navedeni, poznate jih, zato da bomo točno povedali, kaj se tem mislimo, in potem še varovalke. Zdi se mi, da je to zelo dobro pripravljeno, oba imata tudi podporo komisije za to, pa tudi svet jih podpira, kaj ti. Pomembno je, da ko smo soočeni s takšnimi carinami, strani ZDA, da svet vidi, da kot evropejci smo združeni in nastopamo združeno. Kajti to zadeva različne načine vsako evropsko državo. Mi pa smo moči samo toliko, koliko smo enotni. In upamo, da se bomo s tem temu uprli in bomo to končali. Hvala. Mihael Raymond. Would be our next competition Thank you. Yes, there was obviously a little mistake in gospod Remon. Vprašanje, govoril bom nemško. Prejšnji teden v Strasburu smo v delovni skupini za konkurenčnost imeli zelo zanimivo predavanje. Frederik Dženif, ki je opozoril na, ki je opozoril na nekaj, kar je pri nas zelo pomembno, pa ne dovolj. Naj reč, koliko mm, podatkov zbirke podatkov vplivajo na oblikovanje cen. Na zoliko področjih imamo mikroekonomsko podobo, da imamo ponudbo popraševanje in da potem pride do preseka in potem nastane cena. Vsak eh, potrošnik, ki vstopi v trgovino, ima potem mora plačati enako ceno in kot po kakšnem katalogu vsi plačujejo enako za določene proizvode. Uh, pri internetnem nakupu s podkovnimi bazami pa ni več tako in to ima velikanski vpliv na oblikovanje cen. Kdo ima, tisti, ki imajo boljše podkovne baze podatkov, lahko strankam ponudi bolj natančno oceno cene. In to lahko potem drugače oblikujejo. To popolnoma spreminja ali se lahko popolnoma spremeni način, kako razmišljamo o trgih oblikujemo trge prek spleta. In če govorimo potem o monopolih in če razmišljamo o celotnem razvoju določene cene. OECD je že pripravil nekaj analiz glede tega in je tudi že nekaj eh, stvari pripravljenih. Kaj se tukaj počne na evropski ravni? Ali temu sledi komisija, to spremlja, ali se je na to potrebno odzvati? To lahko vodi do tega, da dobijo potrošniki bolj ugodne cene, seveda pa tudi više, če iz podokovnih baz izhaja, da je tako in to ni v našem interesu. In potem drugo vprašanje, tudi digitalno področje. Pri zadnjem poročilu o konkurenčnosti smo v parlamentu, kar se tiče bar Monsanta, podprli vprašanje, ekološke vidike in politične vidike, ki jih je potrebno bolj poštevati pri konkurenčni politiki. Politično to se mi zdi zanimivo, kar se tiče javnega mnenja. Ko govorimo o združitvah in državnih pomočeh, potem ne more edini kriterij v prihodnosti biti, ali trg deluje, če ti trgi pod pritiskom Facebooka in Googlea se vedno bolj rušijo in trgi v manjših evropskih državah skoraj da ne delujejo več. Mora biti tudi v našem interesu, da upoštevamo ali bi ta javni diskurs lahko ohranil določeno demokratično noto. Ne gre vedno samo za trg in konkurenčnost. Kako si lahko torej predstavljate, da bi, ko bomo pripravili naslednjo poročilo o konkurenčnosti, lahko podali predloge zato, da bi to področje še naprej razvijali. Hvala lepa. Well, all, uh... Ja, kot prvo vas pozdravljam kot naslednjega poročevalca za poročilo konkurenčnosti. Veselim se sodelovanja z vami in hvala tudi za to, da ste prevzeli to, kar uh, počne OECD. To je izredno vplivno delo, to je dobro premišljeno delo in zelo kakovostno upravljeno delo. Tako da mislim, da to vsekakor je zelo pomemben vir navdiha v delu, ki ga mi upravljamo na področju. Uveljavljene zakonodaje. Ena od dobrih zadev pri vseh teh nedavnih škandalih je, da je ta fikcija, ki zaston storitev popolnoma odpravljena. Mislim, da se zdaj bolj in manj vsi zavedajo, da plačeš bodi si z denarjem, bodi si s podatki. In vse več ljudi, mislim, da tudi si želi možnost plačevati z denarjem na mesto z vlastnimi podatki. Mislim, da je Washington Post imel oglas z vrednostjo podatkov. Kaj ti obstajala je brezplačna različica, kjer eh, imaš na voljo omejen dostop, ampak za eh, sledenje in eh, oglase pa je treba pač nekaj, nekaj dati, nekaj plačati. A 15 dolarjev dražja pa je bila naročnina s popolnim dostopom, brez sledenja in brez oglasov. In to vam pokaže, da ja, je možno dati ceno vašim podatkom, namesto da plačujete s podatki, da se vam sledi, eh, lahko plačujete z denarjem. To mislim, da je zelo pozitiven premik, kajti na ta način imajo ljudje lahko bistveno boljši občutek glede tega, s čim imajo opravka. Prav tako upam, kot glede na to, da smo o tem že govorili, da nam bodo nove pravice državljanov omogočile, da bomo bolj stvari imeli pod nadzorom, kaj torej lahko storimo za to, da krpimo konkurenco, glede na to, da imamo zdaj tudi pravico do prenosljivosti podatkov, da lahko svoje podatke odpeljemo od enega ponudnika storitev k drugemu in to bo omogočilo tudi, da se pojavi več storitev. Kar zadeva monopole. V evropskem konkurenčnem pravu nimamo prepovedi konkurence. Če pač rastete, če pridobite dominantno položaj na trgu, potem se seveda konkurenca oslabi in zato prevzamete posebno odgovornost in ne smete zlorabljati te moči na trgu, ki jo imate, da onemogočite možnost izzivalcev na trgu. In naša naloga seveda je, da to spremljamo in nadzorujemo. Stvar je v tem, da poslovni modeli, načini ustvarjanja vrednosti in proizvodni model kot tak, kot tak se spremenja, ker se marginalni stroški tako zelo uh, nižajo. Proizvajati je možno skoraj da z nižjimi stroški in zato je zelo zanimivo razumeti uh, tržni položaj s takšnim poslovnim modelom. In to so določena tista vprašanja, ki jih uh, trije posebni svetovalci, ki sem jih imenovala letos, obravnavajo. Upam, da boste. Vsi to razumeli kot zanimiv razvoj dogodkov. Januarja bomo imeli posebno konferenco na to temo in potem končno poročilo v spomladanskem času prihodne leto. Glede združitve Bayer Monsanto, to ni edini primer, kajti številne združitve izpostavljajo vprašanja mimo same konkurence. Gre za vprašanje varnosti, gre za vprašanje pluralnosti medijev, skratka, cela vrsta zadev se lahko pojavi, ko imamo opravka s združitvami. Zato mislim, da je zelo pomembno, da imamo specifična orodja za specifične teme. In združitve v agrokemičnem sektorju, ki smo jih obravnavali letos, tu je pomembno, da imamo jasen pregled nad eh, situacijo. Evropa seveda je poseben prostor za poslovanje, ko ste aktivni v agrokemični panogi, ker smo zelo strogi. Mislim, da je bolj korisno, če rečemo, kaj se sme in kaj ne, namesto da poskušamo sedaj glede okoljskih vprašanj zgolj reševati podrobnosti. Kaj, po mojem mnenju bomo na ta način lahko zagotovili boljšo zaščito za naše okolje, če to zahtevamo tudi od eh, primera združitve. Zadnji primer državne pomoči in javnega mnenja, to je vprašanje, ki ga lahko obravnavamo z več različnih razsežnosti. Eno je, da državna pomoč lahko obla, o, pomaga pri oblikovanju mnen, kajti če državno pomoč eh, uporabiš za pluralnost medijev, potem je to nekaj, kar omogoča javnemu mnenju, da se bistveno bolj diversificira, da je bistveno bolj nijansirano in tudi, da je bistveno bolj odraža realnost, kot v nasprotnem primeru. Po drugi strani pa menim, da nezakonite pravne pomoči, sploh ko gre za davčne ugodnosti za nekatera podjetja, ne pa za druga. Tudi to mislim, da je zelo mm, nekaj, kar zelo oblikuje javno mnenje v smislu negativnega odnosa do državnih pomoči. Hvala. Gunnar Hukmark. Hvala lepa, hvala lepa tudi za. to temo, ki jo danes obravnavamo, sploh kar zadeva združitve v malih državah članicah. Je bilo tako, da so komisarji vse v preteklosti gledali zgolj na lokalni trg, kar ni dovolj, če govorimo o evropskem trgu ali o potrebi po ohranjanju nekih eh, globalnih šampionov na evropski ravni. Kako vi torej vidite ta prehod z lokalnega trga na evropski trg? evropski trg, pa tudi na globalni trg. In potem še konkretneje glede Gazproma. Vem, da komisija zahteva od Gazproma, da sledi določenim obveznostim, kar v realnosti pomeni, da ja, mora slediti evropski zakonodaji. Ni pa nobenih eh, kazni, kar je v primerjavi z eh, drugimi velikimi podjetji, Qualcomm, Apple, Microsoft, dokaj čud, čudno. Kaj ti Gazprom vsekakor je spodkopaval konkurenco, točno na način, kot uh, ste vi to omenili. Ko torej, največje podjetje spodkopavajo konkurenčnost z netransparentnostjo, s političnimi pritiski in tako naprej. Vemo pa tudi, da ima Gazprom tudi določene politične cilje, ki jih je tudi že izkazal. Tako da bi me zelo zanimalo z vaše strani slišati, kako. Vi vidite podobne zadeve, kar zadeva severni tok, vidimo, da je sama arhitektura evropskega konkurenčnosti, nekaj, kar se spodkopava. Glede prvega vprašanja, se pravi, kako ovrednotiti, oceniti trg, strinjam se. Ne gre zgolj za to, da gledamo na nacionalne trge, ne, treba gledati realne trge in v vsakem primeru konkretno ocenimo, ali obstaja še kdo, na koga se lahko obrne kupec. Kajti, če ja, potem to pomeni, da obstaja konkurenca. No v zadnjih petih, desetih letih smo bili priča temu, da je približna polovica trgov bila nacionalnih, druga polovica EGS. Eh, zdaj je tega bistveno več, tako da mislim, da tudi trg sledi temu, da svet postaja vse bolj globaliziran, da se vse več eh, podjetij odloča za konkuriranje na globalnem trgu. In to se odraža tudi v načinu, kako mi izvajamo tržne analize. No in eh, da bi nam uspelo, tako kot je treba, smo tudi mi opravili študijo, da pregledamo naše analize združitev in da vidimo, ali to resnično odraža tudi trge, na katerih morajo naše podjetja poslovati. In izkazalo se je, da kar zadeva tržne analize, izvajamo vsekakor eh, analize na najvišji ravni, kot ste vi omenili. Kar zadeva Gazprom, postali smo jim eh, ugovor, kjer smo zapisali to, menimo, da ste storili, nismo rekli to, ste storili eden od razlogov, zakaj smo potem na Gazprom naslovili določene obveznosti, je ta, da smo na ta način dosegli več. In to na boljši način, kot če bi uveljavili evropsko konkurenčnost pravo. E, šlo je za torej integracijo evropskega trga plina. Kaj je pomembno za nekoga, ki kupuje plin? To, da ga lahko prodaš naprej. Kupil si plin, tvoj je in zdaj ga lahko prodajaš naprej. Prej temu ni bilo tako zaradi pogodbenih omejitev. Ampak ni dovolj, da zgolj odpravimo pogodbene omejitve. Pomembno je to, da se plin lahko dobavi tja, kamor ga želite dobaviti. In ker plina ne moremo dati v vrečko in si ga odnesti domov, potrebujemo plinovode. In zato je obveznost Gazproma, da plin dobaviti tja, kamor hočete, da se ga dobavi, to je prvo, kar je dobro. Drugo, baljske države in Bolgarije v veliki meri ostajajo beli se, kar zadeva plinovode. In Gazprom je zdaj zavezan dobavi plina tako v baljske države kot v Bolgarijo, čeprav vi kot eh, kupec morda nimate plinovoda. Eh, ampak zdaj bo funkcionirala virtualno, če tudi v baljski državi, naprimer, nimate dolgoročne pogodbe, ampak nekdo drug, recimo eh, polski kupec, ima dolgoročno pogodbo, ta lahko omogoči, da se vam plin dobavi k vam v baljske države na mesto eh, na Polsko. Na ta način se lahko trg plina razvija naprej. Kot drugo, kar zadeva cene. Mi seveda ne moremo usiljevati mehanizmov, cenovnih mehanizmov, če ne odrejamo tudi določenih obveznosti. In Gazprom mora zdaj opraviti pregled cen s pozitivno primerjalno vrednostjo, pozitiv benchmark sistem. In to pomeni, da mora dnevno spremljati cene plina na nemškem in nizozemskem trgu. Če tudi je cena plina vezana na ceno nafte in torej se trenutno dviguje, eh, lahko zahtevate znižanje cene na tržno ceno. To torej pomeni, da imamo zdaj natančna pravila, ki jim mora Gazprom slediti in če temu ne sledijo, ja, potem bomo pač izrekli globe, ne da bi bilo potrebno upraviti eh, popolno preiskavo. In to mislim, da je boljši eh, izid, kot bi ga sicer lahko dosegli. Hvala, Ramon Hauregi. Hvala za besedo. Hvala, komisarka, da ste prišli na naše zasedanje. Imam naslednja vprašanja za vas. Komisija je sedaj predvidela posebno proračunsko postavko za konkurenčnost in v zvezi s tem imam določeno vprašanje. Ne vem, kaj so sploh cilji in funkcije te postavke, katere programe boste financirali v okviru te proračunske postavke, kdo bodo glavni upravičenci. Ne vem, ali nam lahko v zvezi s tem še kaj poveste, kaj ti gre za novost pri novem proračunu. Potem pa imam še določene skrbi glede bančne koncentracije na čezmejni ravni. Vem, da smo temu priča po celotni Evropski uniji v določenih državah članicah več, kakor pa v drugih. Ampak pri potrošnikih prihaja sedaj do določenih izboljšav, zlasti na čezmejni ravni. Ampak vseeno mislim, da je njihov položaj treba izboljšati. Potem pa še tretje vprašanje. Komisija je objavila tudi načrt za boj proti nelojalni konkurenci v državah članicah. Mislim, da nismo dosegli dovolj napredka. Vse od škandala LuxLeaks do danes sta komisija in parlament sicer podala določene pobude glede usklajevanja določenih sodb med državami članicami, ampak vseeno mislim, da je če dalje več nelojalne konkurence med državami članicami in mislim, da je nismo zajezili. Zato me tudi zanima, ali ima Evropska komisija na voljo dovolj sredstev, da zaniji ta pojav. Thank you. Um... Hvala. Torej kot prvo, za nas, ki je naredil za konkurenčnost, da imamo ločeno proračunsko postavko, to je nekaj novega, tega prej nismo imeli. In to je bil problem, ker moramo vse več vlagati v IT orodja. Če upravimo ne najavljeno inšpekcijo, eh, torej hišno preiskavo, moramo imeti dostop tudi do forenzičnih eh, orodij pri takšni preiskavi lahko ja, pridemo domov z 800 tisoč dokumenti. Če jih hočemo rešiti, potrebujemo ustrezna informacijska orodja, da lahko teh 800 tisoč dokumentov zberemo na način, da tisti, ki je bil obtožen nepravilnosti, lahko dostopa do teh podatkov, da ima zagotovljene vse procesne pravice in zato potrebujemo ustrezna IT orodja. In Komisija nam je pomagala tudi s tem, kako lahko upravimo, uporabimo algoritme pri našem delu. Ker eh, algoritem lahko sam na nek način najde ali celo ustvari hm, koluzijo. Tako da je pomembno, da imamo ustrezna IT orodja za to, da opravimo trne preiskave sami potem gre tudi za vprašanje možnosti zbiranja dokaznega gradiva. Ko upravljamo panožne preiskave, je pomembno, da lahko opravimo celovite horizontalne preiskave posamezne panoge, da vidimo, kako stvari sploh funkcionirajo. Veliko smo se naučili iz preiskave eh, e-trgovine, veliko smo se eh, naučili tudi iz preiskave o mehanizmu zagotavljanja kapacitet. In eh, podobno je tudi tu v tem primeru. No in ne na zadnje, pomembno je, da lahko financiramo sodelovanje z nacionalnimi varohi konkurence. Vsekakor se želim, da bomo z novo zakonodajo lahko to ambicijo še ukrepili in pomembno je, da lahko največ možno dosežemo z različnimi orodji, ki jih imamo na vore nacionalni in evropski ravni. In na ta način bomo te cilje lahko dosegali. Glede vašega drugega vprašanja, koncentracije bančnega sektorja, nimam uh, celovite slike, tako da z veseljem uh, vam odgovorim v pisni obliki, da vidim, kaj imamo sedaj že potrnih informacij, kar zadeva čezmejne primere te vrste. Mislim, da je kolega Dombrovski tisti, ki je za to konkretneje pristojen, ampak z veseljem mu bom posredovala informacijo, da obstaja interes za to tematiko. Pomembno je, da trg dela in da so potrošniki ustrezno pokriti. Sploh zdaj, ko prihajajo novi akteri v bančni sektor in omogočajo nove načine plačevanja, nove načine financiranja. Potem ne nazadnje glede boja proti nepoštenim oziroma nelojalnim konkurenci s pomočjo državnih pomoči. Do neke mere ostaja še neodločeno, ali smo uspešni ali ne. In to skoraj da dobesedno, kaj ti vsi primeri s področja državnih pomoči so zdaj predmet eh, prizivnih postopkov, zdaj primer Fiat in primer Starbucks, mislim, da se obavljiš da koncu na sodišču in mislim, da bomo polni učinek v bistvu spoznali šele, ko bodo sodišča svoje dorekla. V preteklosti smo glede previdnosti, glede posrednikov, glede poročanja v posameznih državah, glede tesnejšega sodelovanja med davčnimi organi že uspeli narediti pomemben korak naprej. In vsem pravim, tudi tistim, ki tega nočejo slišati, implementacija je ključna. Investirati je potrebno v pametne ljudi, ki govorijo tuje jezike, ki imajo ta specifična znanja, da lahko uporabljajo ta nova orodja in da bodo zadevo lahko dejansko izpeljali. To je tisto, kar je pomembno in upam, da mi boste pomagali, da se otrotočimo na to, da ko pride ta nova zakonodaja, da bodo davčni organi imeli prave ljudi za to, da opravljajo to na nacionalni ravni in da lahko sodelujo, ker je to bo bistveno. Ena od zadev, ki mislim, da jo podcenjujemo, je, da v številnih državah članicah spreminjajo zakonodajo. Če naprimer pogledate Luksemburg, primera Fiat eh, ne bo možno ponoviti, enako velja za Cipr, tudi tam se ne bo moglo eh, odviti še enkrat isto. V, na nizozemskem so spremenili zakonodajo glede zadrug, tako da eh, samo prave zadruge lahko zdaj eh, poslujejo na, in potem na nizozemskem so tudi eh, oziroma na irskem so tudi odpravili eh, to možnost, ki je obstajala prej, tako imenovani dvojni, dvojni irec, double Irish. Skratka, zdaj se na nacionalni ravni zakonodaja spremenja in na podlagi LuxLeaksa, na podlagi dela, ki ga je pravil parlament, mislim, da smo storili veliko za to, da je prišlo do nekega novega vetra, do nekega novega zagona pri uveljavljanju teh sprememb in to se mi zdi zelo dobro. Hvala lepa. Eva Majdel. Hvala predsedujoči, hvala lepa tudi gospa komisarka, za vašo prisotnost. Moje vprašanje zadeva Gazprom. Prihajam iz Bolgarije, kjer dolga leta ni bilo nobene jasnosti, kar zadeva Gazprom in eh, plinovod eh, Južni tok, tako da jaz osebno menim, da je bila to dobra odločitev, da smo zdaj sprejeli zavezujoče obveze in da imamo zdaj jasno situacijo in da tako veliko podjetje zdaj igra po evropskih pravilih. No, ampak eh, številni so menili, da morda Gazprom ostaja nekaznovan s svojimi zlorabami in številni zanima, kaj se bo zgodilo, če Gazprom ne bo spoštoval teh svojih obveznosti v naslednjih tednih in mesecih. Seveda se zelo dobro zavedamo teh eh, obveznosti, ampak vprašanje je, kaj storiti, zato da se bodo te obveznosti dejansko izvajale. Ali bo komisija s svojimi pooblastili lahko dobila dostop do pogodb med Gazpromom in zadevnimi državami. Hvala. Ja, hvala lepa. Tudi jaz sem mnenja, da poleg tistega, kar smo že povedali na temo eh, obveznosti Gazproma, ostaja dejstvo, da ne morejo zahtevati povračila za projekt Južni tok, ki ni bil izveden, zelo pomembno. To je ključno, kaj ti šlo je za zelo velik znesek, ki bi predstavljal kar veliko breme za bolgarsko gospodarstvo. No, Zdaj gre za to, da pripravimo nova pravila, ki bodo Gazpromu omogočala pozitiven učinek na evropski trg. In pa tudi od kupcev Gazpromu pričakujemo, da nas eh, kontaktirajo, če kaj ne poteka tako, kot bi moralo. Možna je tudi kazen v višini 4 odstotkov celotnega prometa in enkrat, ko naložiš takšne obveznosti, ni potrebno upraviti preiskave, kar pomeni, da je vse skupaj bistveno bolj hitro, če Gazprom torej ne. sledi tem obveznim ukrepom. Torej, možno je dobiti ceno, ki jo hočete, če tudi je to tržna cena in če imate indeksacijo na ceno nafte v pogodbi, pa vendarle eh, ne bo zdaj prihajalo do kakšnih koli zahtevkov za neizvedbo projekta Južni tok. Hvala lepa, Tibor Sani. Hvala lepa še enkrat. Hvala za to možnost, da izpostavim eh, teh nekaj vprašanj. Govoril bom o letalski industriji. Nasplošno povedano je to ena najbolj skomercializiranih in najbolj konkurenčnih panog v Evropski uniji. Evropski notrni trg mm, na področju letalstva je doživel izjemne spremembe. Vrsta nacionalnih pravil je zdaj nadomestil nabor evropskih pravil, ki pomenijo cenejše, varnejše in dostopnejše potovanje z letalom. Ampak delo še ni zaključeno in mislim, da moramo vse čas delati na tem, da omogočamo tako potnikom kot podjetjem dodatne ugodnosti. Ocene so, da bo do leta 2035 prišlo do 50-stotnega povečanja letalskega prometa, kar je res na prvi pogled eh, nevredno. Ampak poštena konkurenca je resnično bistvo evropskega letalskega sektorja in zato je ta tendenca tradicionalnih letalskih družb, ki upravljajo z navides neodvisnimi nizkocenovniki, zelo zaskrbljujoč trend. Lufthansa in German Wings, uh, Iberia in eh, Vueling, uh, Air France in njegov uh, nizkocenovnik. In vse to podalo vprašanje, ali bo to privedlo do poslabšanja kakovosti storitev in pa tudi številna vprašanja glede delnih pogojev zaposlenih. Tako da z vidika konkuren politike konkurence oziroma konkurenčnosti sprašujem, kako lahko komisija poskrbi za to, da te povezave med eh, tradicionalnimi uh, družbami in uh, nizkocenovniki ne bodo privedle do kakršnih koli izkrivljanj konkurence na trgu. Ja, to je vsekakor zelo zanimivo vprašanje zaenkrat vidimo bolj to, da prevozniki razmišljajo, kako racionalizirati svoje povezave v razno raznih zavezništvih eh, in da se zagotovi tudi na globalni ravni ustrezna povezanost. Ampak to vprašanje lasniških povezav med tradicionalnimi prevozniki in nizkocenovniki, kot eh, mora biti no, tveganje za konkurenčnost, eh, je nekaj novega za nas. To, to je potrebno obravnavati, kajti koncentracija lastništva in eh, solastništvo je vsekakor ena od tem, ki zdaj preučujemo, da vidimo, kakšni so učinki. Ko niste v nekem zavezništvu, ko se ne združujete, ampak imate v bistvu iste deleže, iste mm, lastnike. Kaj se potem zgodi? Nimam eh, jasnih številk za, za letalsko industrijo, tako da se bom eh, z odgovorom vrnila kasneje. Hvala. Najlepša hvala. Manjkuje nam časa, zato ne bom mogel dati besedo dvema kolegoma, ki ste se hoteli oglasiti v okviru postopka pritegni pozornost predsedujočega. Še tako ali tako zaostajamo za, za našim delom. Dovolite mi, da se zahvalim komisar, ki ta izmenjava meni bila zelo koristna in seveda

Dragi kolegi, predlagam, da se lotimo naslednje točke na dnevnem redu. Pristojni odbor za to mnenje je odbor reči. Gre pa za povečanje finančnih sredstev programa za podporo strukturnim reformam. Sam sem pripravljalec mnenja in seveda bi se rad zahvalil vsem, ki so sodelovali z mano. Prijel sem 39 predlogov sprememb. Prvi del predlogov sprememb govori o splošnem cilju. Sam sem že povedal, da je predlog komisije tisti, ki sedaj zagotavlja nove možnosti za pojasnitev in za razširitev koncepta strukturnih reform. sedaj lahko samo vključimo tudi ukrepe za izboljšanje okolja, imamo pa tudi ukrepe za večjo gospodarsko rad, za konkurenčnost, pa še marsikaj drugega, kar je seveda tudi predstavljeno v samem mnenju. Kot sem že dejal, prijel sem kar nekaj predlogov sprememb, ki pa so si zelo podobni. Oblikovali smo tudi kompromisne predloge, s katerimi hočemo seveda tudi upoštevati predloge različnih političnih skupin. V uvodnih izjavah smo včasih bolj konkretni, malo manj v samem normativnem delu besedila, ampak vseeno hočemo spostaviti skladnost in ravnovesje med uvodnimi izjavami in normativnim delom besedila, potem pa še drugi del vaših predlogov sprememb, ki je povezan s financiranjem. Pravite, da se je treba izogniti podvajanju. Tudi to sem hotel izpostaviti v samem mnenju. Izboljšali smo same formulacije, ki so povezane s tem. Moram pa povedati, da ne posegamo v vsebino predloga komisije, ki je povezan s sprejetjem evra. Tudi tukaj smo dosegli kar širok kompromis. Predvidevamo pa tudi mobilizacijo posebnih sredstev finančnih sredstev v okviru večletnega finančnega okvira. Toliko o mojem mnenju, sedaj pa bom z veseljem prisluhnil vam. Upam, da bom lahko tudi upošteval vse vaše pripombe. Ivana Maletič za ILS, ampak na mesto ne dobi besedo, ni na kolegica. Jaz se upravičujem v imenu kolegice Ivane Maletič, ki ne more biti prisotna, tako da vam bom prebrala njen komentar v angleščini. Pri upoštevanju predlogov sprememb je treba tudi upoštevati dejstvo, da sedaj ne oblikujemo nove uredbe za programe za podporo strukturnim reformam za obdobje po letu 2020. Naš namen je, da bi samo povečali proračun za obstoječe programe v obdobju 2020. 20, 17 do 20, 20 in sicer za 80 milijonov evrov. Ne moremo se odzvati na vse spremembe, niti ne moremo izvesti vseh reform v državah članicah v 222,4 evrih, se pravi v okviru tega zneska. Zato potrebujemo še dodatna finančna sredstva. Mislim, da je res pomembno, da že vnaprej ne določimo, katere reforme je treba izvajati v prihodnosti, kajti države članice se med sabo seveda bistveno razlikujejo. Poleg tega moramo biti tudi previdni z prioritetami, kaj ti nočemo omejevati držav članic pri izvajanju njihovih programov. Recimo lahko se zgodi, da bi omejevali manj razvite države, ki nimajo seveda najbolj ugodnih pogojev za izvajanje teh programov. Poleg tega pa so te države članice na nacionalni ravni določile tudi različne prioritete. Tolič, določitev prioritet je sicer pomembna zaradi proračunskih omejitev in zaradi velikega števila prošen, ampak moramo biti vseeno previdni. Ne moremo naprej določati vse te prioritete, moramo imeti jasno določen nabor meril za te prioritete, pri tem pa moramo poštevati vse ostale sektore. Naš namen pa mora biti seveda, da okrepimo kohezijo, gospodarsko rast in ustvarimo nova delovna mesta. Poleg tega tudi sama mislim, da tega programa za podporo strukturnim reformam ne smemo bistveno spreminjati. V našem odboru moramo tudi spostaviti, kako pomembno potrebno je izvajati te programe za podporo državam članicam tudi zunaj evro območja, tako da bodo te države lahko izpolnile čim prej kon pr merila konvergenčnosti. Programe za podporo strukturnim reformam pa je treba tudi povezati z evropskim semestrom in tudi z izvajanjem konkretnih priporočil za posamezne države članice. To je treba tudi upoštevati. Pri, pričana sem, da se bomo lahko dogovorili o samem mnenju in ga tudi sprejeli. dodatna sredstva pa moramo prijeti iz samega fleksibilnostnega inštrumenta. Sedaj pa Ramon Tremosa za Alde. Well, uh, first of all, are you there? Hvala za besedo. Najprej bi se seveda rad zahvalil poročevalcu, ker je upošteval tudi moj predlog, se pravi, da gre za strukturne reforme. V tem odboru sem veliko krat podal svoje mnenje v zvezi s tem. Sam verjamem, da ne gre samo za denar, ampak gre tudi za izmenjavo najboljših praks. Prejšnji teden je premijer Rute v Strasburgu govoril o ameriški ustavi omenil je tudi popolno unijo. V sami razpravi o tem, ali potrebujemo več unije oziroma manj unije, mislim, da potrebujemo boljšo unijo. Po mojem mnenju je glaven problem, s katerim se sedaj soočamo, naslednji. Moramo uskladiti samo izvajanje evropskega prava. Zato sem res vesel, da je poročevalec v samo mnenje tudi vključil moj predlog. To se z moje strani upam, da bomo s tem pomagali tudi vsem lokalnim upravam pri izgradnji bolj še administracije po celotni Evropski uniji. Z veseljem sem sodeloval z vsemi pročevalci senc in upam, da boste to mnenje tudi podprli. Hvala. Thank you. Najlepša hvala. Ne vem, ali lahko spregovorim v imenu Filipa. Z nami tudi ni nikogar iz vrzguje, niti za e FDD, niti za e NF. Sedaj pa postopek pritekni pozornost predsedujočega. Ja, Prelepa, ta dosed ste obravnavali zelo učinkovito in mislim, da so konformistne rešitve zelo zanimive, ampak rad bi se morda Eh, vrnila k temu, kar pravijo kolegi iz ELS. Sveda ne moramo z enim programom opraviti vse, ampak vendarle z, tisto, z tistim malo denarja, ki ga imamo, če ne bomo začeli uveljavljati vsaj tista ključna velika načela, potem ustvarjamo pričakovanja med našimi državljani in Evropo. Strminjamo v nek eh, stroj za izdelavo frustracij, tako da meni je res žal, da eh, socialni vidik ni našel poti v. Da, kompromis, kajti, ja, seveda nas vse veseli. Mm. Socialni stebr, ki je bil sprejet v Göteborgu lansko leto, ko pa gre za izvajanje tega, še posebej, ko gre za uveljavljanje različnih programov, ki so povezani s strukturnimi reformami, ki eh, nam omogočajo, da ta socialni stebr postane realnost, tu pa nismo uspeli priti do dogovora. Tako da to obžalujem, kajti menim, da je res škoda, da je tako. Najlepša hvala. V uvodni izjavi, če se ne motim, smo to omenili in se pravi, sedaj te omembe več ne bo v normativnem delu besedila, se pravi v samih členih. Gre za kompromisni predlog, lahko to vključimo tudi v člene. Ja, se je to omenjeno v uvodnih izjavah. Besedilo smo vam samo tudi razposlali. Sedaj gre samo za povečanje finančnih sredstev z novim programom, pa bomo tudi mi vodilni odpor imeli bomo tudi več časa, da se seveda pogovorimo o vseh podrobnostih. Sedaj gre pa samo za povečanje finančnih sredstev v omejenem časovnem obdobju, ki je sicer tudi pomembno, ampak kot sem že dejal, to je je zapisano v uvodnih izjavah, se pravi, steber socialnih pravic je omenjen. Še enkrat najlepša hvala za vaše sodelovanje, o tem bomo glasovali jutri. Dobili ste tudi vse kompromisne predloge. Jutri nas čaka seveda dolgo glasovanje. S tem smo tudi zaključili to točko na dnevnem redu. Ljutek bo sedaj pa prevzel predsedovanje. Hvala ti. downgrade myself a little bit. Uh, so we have point six. Uh... Esta točka na dnevnem redu govori o spremenjenem predlogu glede ukrepev za okrepitev pravnega sodelovanja na področju davka na dodano vrednost. Poročevalca Roberta Cile ni z nami. Uh, imam pa njegovo besedilo, ki ga bom sedaj tudi prebral. Poročevalec bi se seveda želel pravičiti, ker ga ni danes na današnjem sestanku. Sem bi se rad zahvalil za konstruktivno sodelovanje. Verjame tudi, da je čez mini izziv davčne utaje velik problem za vse države članice. S trenutno ureditvijo nismo zajezili davčnih goljufij. Poročevalec verjame, da je treba ta dosje za to sprijeti čim prej. Zato je tudi omenil črtanje pod certificiranih subjektov, sedaj pa verjame, da je njihova omemba vseeno potrebna v besedilu, zato je tudi umaknil svoje predloge. Poleg tega imamo tudi nove določbe z merili za upravne revizije in tukaj morate biti dve državi članice, tisti, ki seveda podata prošnjo za takšno skupno poizvedbo poročevalec pa seveda tudi upa, da bomo jutri glasovali za njegovo poročilo. Brian bo spregovoril v imenu Gabriela Mato za e LS. Izvoli. Hvala za besedo. Sam bi se rad vam um, upravičil v imenu mojega kolega Mato, kaj ti. sedaj je v Kolumbiji v okviru evropske delegacije. Je pa seveda zadovoljen s samim predlogom, sedaj pa bom prebral njegova navodila. Ureditev režim DDV-ja v zadnjih letih ni zaizil davčnih utaj, priča smo tudi digitalizaciji naših gospodarstv, kar tudi predstavlja veliki ziv za DDV. Treba je upoštevati dejstvo, da trenutni režim DDV-ja temelji na začasnih ureditvah med državami članicami. TDV seveda predstavlja če dalje večji vir prilivov znotraj Evropske unije, pa tudi v posameznih državah članicah. Zato je to mnenje tako pomembno. Z njim posredujemo zelo odločno sporočilo v zvezi s tem, da je treba uskladiti upravno sodelovanje na področju davka na dodano vrednost gospod Mato bi se rad zahvalil vsem, ki so sodelovali pri oblikovanju tega mnenja. Rad bi se zahvalil tudi vsem poročevalcem v Sencu. In s tem mnenjem bomo svetu podali tudi zelo odločno poročilo v imenu Evropskega parlamenta. Hvala. Najlepša hvala Brianu Hejsu, sedaj pa kolega Ludvikson za SND.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 Za ukrepitev upravnega sodelovanja na področju davka na dodano vrednost komisija stremi k temu, da bi prišlo do okropljene izmenjave podatkov med pristojnimi davčnimi organi v državah članicah. To je tudi nekaj dobrega. Treba je namreč povedati, da zaradi vrzeli v različnih režimi TTV-ja v Evropski uniji izgubimo vsako leto ogromno denarja. Sam podpiram koncept certificiranega davčnega subjekta. Mislim, da morajo pristojni davčni organi registrirati in določiti te subjekte, tako da bi se s tem tudi soprstavili davčnem vrteljaku in tudi ostalim oblikam davčnih goljofij in utaj. Pristojni davčni organi morajo tudi imeti pristojnost, da izvedejo preiskave v ostalih državah članicah, kajti trenutna ureditev vključuje številne vrzeli ki jih je treba zapolniti. Sam mislim, da je treba izboljšati zakonodajni predlog komisije, s njim bomo tudi okrepili upravno sodelovanje na področju davka na dodano vrednost. Sem bi se rad zahvalil za njihovo sodelovanje. Mislim, da bomo našli tudi dobre rešitve za odprta vprašanja. Hvala. Potem pa še Moli Scott bi želela kaj povedati. Seveda bom. To je res edinstvena priložnost, tako da bom nekaj povedala še v imenu Zelenih. Na začetku bi se rada zahvalila poročevalcu za njegovem delu. Sama sem tudi oblikovala poročilo o trajnostnem in vzdrževanju vzdržnem financiranju. Sama prihajam tudi iz majhne skupine, kakor on in vem, da je včasih težko najti neke kompromisne rešitve. Glavno vprašanje pa je seveda koncept certificiranega davčnega subjekta. To je že povedal kolega iz vrst socialistov. Namen je seveda, da se zmanjša upravno delo, ampak ta definicija mora biti robustna in seveda to vprašanje bomo obravnavali v drugih dosjejih. Vem, da je večina za ta koncept certificiranega davčnega subjekta, to se je skazalo tudi med samim sestankom poročevalcev v senci, kadar pride do nezakonitega letosti bo ena država članica dala prošnjo za skupno revizijo, ne dve in seveda to opcijo mi podpiramo. Treba pa je tudi spremljati sodelovanje med državami članicami. Spremljanje na terenu je zelo pomembno. Poleg tega je te določbe treba tudi ustrezno uveljavljati v praksi, kajti vsi vemo, da vsako leto izgubimo okrog 50 milijonov funtov zaradi davčnih utaj. Sama sem podala tudi določene predloge v zvezi z skupnimi sistemi za spiranje podatkov, kajti če se hočemo boriti proti davčnim goljufijam, moramo dejansko vedeti, koliko nas davčne utaje stanejo. Upam, da boste lahko podprli moj predlog o skupnem pristopu glede zbiranja statističnih podatkov. Najlepša hvala vsem poročevalcem v senci, sedaj pa bom dal besedo še predstavniku komisije, potem nas čaka postopek pritegni pozornost predsedojočega. Izvolite, komisija. Hvala, predsedojoči, zelo me veseli, da lahko sodelujem na tem zasednju, kjer obravnavate osnotke, amandmaje, glede predloga uredbe o upravnem sodelovanju na področju DDV. Kot veste, je to pomemben stebr akcijske načrta z področja DDV, ki ga je komisija predlagala leta 2016. Namen eh, tega pa je vzpostaviti bolj eh, robustno območje DDV, kar zadeva boj proti goljufijam. Ključnega pomena je, da parlament s svojimi ukrepi prispeva k sprejetju vseh potrebnih reform za končno vzpostavitev pravil, ki preprečujejo zlorabe in goljofije na račun davčnih prihodkov držav članic. Zato je ključno okrepiti upravno sodelovanje, da bodo naše nacionalne uprave lahko v polni meri odigrale svojo vlogo na področju preventive in pa tudi razgradnje mrež za goljofije na področju DDV in pa tudi za izmenjavo vseh podatkov, ki so na voljo na nacionalni ravni in na ravni unije in da se le te lahko uporabljajo za varstvo eh, pravic, ki pripadajo državljanom EU. Konec konca moramo tudi ambiciozni, kar zadeva boje proti goljofijem za vzpostavljanjem inovativnih rešitev in skrepitvijo na evropski ravni usposobljenosti držav članic. Ta predlog eh, uredbe v polni meri upošteva te potrebe in njegov namen je odgovoriti na izzive vse bolj povezanega ekonomskega območja. Zahvaljujem se vam za zelo živahen interes in za vse amantmaje, ki ste predlagali za izboljšanje kakovosti tega predloga. Hvala lepa. Any... Najlepša hvala komisiji. Bi želel še kdo kaj povedati v okviru postopka Catch the Eye? Kaže, da ne. S tem bom tudi zaključil to točko na dnevnem redu. Hvala vsem poročevalcem v senci za čudovito sodelovanje. Jutri bomo o tem glasovali. S tem pa lahko preidemo na zadnjo točko na dnevnem redu za danes, gre za sedmo točko, ki govori o pregledu delegiranih aktov in izvedbenih ukrepov. V zvezi z direktivo o kapitalskih zadevah in uredbo o kapitalskih zadevah. Treba povedati, da sta oba zakonodajna akta zelo pomembna po zasedanju, po pregledu leta 2017 in imeli smo še pregled marca 2018 in se daje povdarek na direktivi in na uredbi o kapitalskih zadevah, ki veljata še od leta 2013. Vemo, da je komisija objavila številne sekunde humanitarne akte, ne pa vse, ki se ga danes bomo pogovarjali o tem. Dobili pa ste tudi vse informacije v zvezi s tem strani sekretarjata. Najprej bom dal besedo predstavniku Digifizme in predstavniku Evropskega bančnega organa. Potem bomo imeli razpravo, na koncu nas pa še čaka postopek CHDI. Najprej bi želel pozdraviti Sebastiana Hrovatina, ki prihaja iz uh, eh, Digifizme. Na voljo imate pet minut, izvolite. Good morning, Mr. Chairman. Hvala za besedo. Pozdravljeni. Najprej bi se vam rad zahvalil, da ste me povabili na vaše zasedanje, kjer vam lahko marsikaj povem o izvajanju ukrepov druge stopnje v zvezi z CRD in v zvezi z CRR, se pravi direktivo in uredbo o kapitalskih zadevah. Delo poteka in sicer dobro. Sprejeli smo tudi regulatorne tehnične standarde, ki jih je komisija vsem že razposlala. Je pa res, da tega napredka ne moremo meriti na takšen način, da bi se osredotočili že na sprejete tehnične standarde v primerjavi s prejšnjim pregledom. Marca, kajti od marca naprej do danes tehničnih standardov nismo sprejeli, ampak vseeno smo dosegli napredek na tem področju. In primer napredka je povezan z delegiranim aktom o razmerju kritja likvidnosti v zvezi z kazalnikom kritja likvidnosti. Marca smo vam že povedali, kaj smo storili na tem področju, prijeli smo tudi vaše pripombe. Moram povedati, da smo do določene mere tudi spremenili samo vsebino delegiranega akta in sedaj nas čakajo še posvetovanja znotraj služb komisije o samem delegiranem aktu in upam, da bomo malo lahko ta delegiran akt sprejeli. Toliko z naše strani, napredek je dosežen, delo še vedno poteka, imamo dialog eh, med našo pravno službo in pravno službo Evropskega bančnega organa. Tudi tukaj smo že dosegli napredek. Upam, da bomo v naslednjih mesecih ta delegiran akt tudi sprejeli. Second, uh, the... Hvala, sedaj pa dajem besedo Larso Overbinu za Ibo. Pet minut imate na voljo. Hvala za besedo, hvala, da ste me povabili na vašo zasedanje. Kot je že Sebastian povedal, tesno sodelujemo s komisijo pri sprejetju številnih delegiranih aktov, sprejeli smo že številne tehnične standarde. Marca sem govoril o odložitvi sprejete določenih tehničnih standardov. Ne bom se spuščal v podrobnosti, ker se ne bom ponavljal, ampak moram povedati, da zamude res niso prehude in pri zamudah gre vedno za to, da jasno in razločno pojasnimo razloge, zakaj je prišlo do takšnih zamud. Na zadnjem zasedanju smo govorili o tem, kako lahko vključimo v modeliranje eh, padec gospodarske rasti in uh, mislim, da smo v zadnjih mesecih dosegli napredek pri teh tehničnih standardih. Vem, da smo se o tem že posvetovali, ampak ker je celotna zadeva zelo kompleksna, smo se odločili, da bomo objavili dva dokumenta o posvetovanju. Prvi velja za mandat o regulatornih tehničnih standardih glede določitve pasa gospodarske rasti, drugi del pa govori o smernicah za vključitev teh kazalnikov v nove modele. Danes bom govoril bolj nasplošno o cilju, ki ga zasledujemo. Moram povedati, da je to zelo pomembno za EBA, kajti vsi vemo, da se modeliranje zelo razlikuje na tem področju. Glede modelov znotraj EBA-ja, imamo zelo preprost mandat in sicer, da določimo razloge za upočasnitev gospodarske rasti. Mi smo se odločili za makroekonomsko perspektivo, tako da bo naša definicija tudi usklajena z samim konceptom upočasnitev gospodarske rasti. Vemo, da je celotna zadeva zelo tehnična in kompleksna pa je zelo pomembna, če hočemo poskrbeti za enake pogoje za vse. Pred kratkim smo ECB-ju in nadzornemu organu znotraj ECB-ja poslali tudi pismo, v katerem smo pojasnili številne elemente, ki so povezani s tem konceptom in z modeliranjem. To je seveda zelo pomembno, kajti vemo, da se banke v različnih jurisdikcijah soočajo z različnimi izzivi. Določene se še vedno niso opomogle od finančne krize, druge banke pa se soočajo z nizko stopnjo izgub zaradi bolj ugodnih finančnih pogojev. In naši tehnični standardi morajo upoštevati obe situacije, se pravi, banke, ki se soočajo z hudimi izgubami in tudi tiste banke, ki se soočajo z nizkimi izgubami. Vse je treba prilagoditi v same bančne in kapitalske zadeve. Najlepša hvala. Uh, hvala. Ne vidim prav veliko poslancev, ampak eh, gospa Beres verjetno predstavlja skupino SND, prosim. Uh. Euh, ja, hvala za to predstavitev. Kar zadeva osnovo oziroma bistvo, mislim, da smo o tem že govorili zadnji krat, torej kar zadeva delegirani akt o stopni pokritosti likvidnosti, morda bi bilo smiselno povedati, zakaj je tu prišlo do zamude, kajti dobro vemo, da ko smo imeli razpravo eh, na ravni ena, je bil to eden ključnih konceptov tega besedila in eh, dejstvo, da je to zdaj tu obravnavano na tak način, nas eh, morda lahko skrbi. In morda bi bilo koristno slišati tudi, kakšne so prve lekcije, prvi nauki, ki jih lahko potegnete iz tega posvetovanja in na zadnje, ali menite, da bo prišlo do predstavitve besedila. In potem še zadnja stvar, ki nas skrbi. lahko povezujemo objavo teh delegiranih aktov z spremembo pravnih podlag teh delegiranih aktov. Ko, ko to dvoje povežemo, se zastavi vprašanje časovnice, ki me skrbi, kajti pa naj bo zdaj to EBA ali komisija, vsekakor boste morali zdaj pripravljati nove delegirane akte na podlagi nove pravne podlage, ob tem, ko pa v bistvu sploh še ne bo prišlo do postopne uh, uvedbe prejšnjega vala delegiranih aktov. To torej pomeni kaj? Da zakonodajalec predlaga preveč delegiranih aktov in kako je vse to med seboj napovedano, to vprašanje. In potem še zadnje vprašanje, glede na težave, ki ste jih imeli z pripravo vseh teh potrebnih predlogov v prejšnjem zakonodajnem svežnju CRD4CRR ali imate kakšna priporočila glede funkcioniranja delegiranih aktov samih. To vprašanje vam zastavljam, ker kot eh, poročevalka za ESO in eh, glede na to, da se soočamo zdaj z morebitnim eh, novim pisanjem horizontalnih členov glede legitimnih aktov, bi me zanimal vaš odgovor. Torej, tri vprašanja, če povzamem. Najprej, kaj se dogaja z delegiranim aktom glede stopne likvidnosti, potem kako je to povezano s prihajajočim svežnjem in kot tretje, kako gledate na splošno nadaljevanje delegiranih aktov v smislu posvetovanj, v smislu časovnice oziroma rokov. Hvala. Thank you. I guess we don't have any. Hvala lepa. Ostalih očitno ni. Za postopek HDI. No, prosim komisijo, potem pa še je bo, da odgovori na ta zelo konkretna vprašanja. Imeli smo samo eno posredovanje. To go... Torej, po vrsti glede vprašanj. Kaj se dogaja z delegiranim aktom? Nakratko sem ovodoma nakazal, da smo dejansko napredovali glede delegiranega akta. Na zadnji sem dejal, da še vedno preverjamo vse odgovore, ki jih dobivamo iz javnih posvetovanj, tako industrije kot držav članic. Torej, vse to pozorno preglejujemo. Nekaj sprememb smo že naredili, kar se tiče osnutka besedila komisije na podlagi teh pripomb. Besedilo je sedaj pripravljeno, v smislu, da imamo sedaj posvetovanje med službami, različnimi službami komisije in načeloma ni nobenega večjega razloga za zamudo. Nekaj več časa smo potrebovali za to, da smo šli skozi vse pripombe in ugotoviti, katere bomo danes upoštevali. Kajti, če se nekoliko distanciramo od tega glavni razlog za ta akt je, kaj ti glavni akt že imamo, ki je bil sprejet 2016, torej cilj za ta spremenjeni dirigirani akt je bil, da pojasnimo določene zadeve v dirigiranem aktu, ki je že uveljavljen. Tako država članice kot industrija so dejali, da obstajajo nekatera vprašanja, kar se tiče jasnosti pravil. In potem še drugi cilj, do določene mere uskladiti delegirani akt bolj z mednarodnimi standardi glede določenih vidikov. To smo storili, veliko pripomp, kar precej pripomp, ki jih je bilo poslanih med posvetovanjem, je šlo prek tega prvotnega področja uporabe ker smo pa želeli celotno zadevo ohraniti razumno našemu uporabnemu cilju, potem tega nismo zajeli. Eden glavnih razlogov, če, si, če tako želite, zakaj je postopek daljši, kot smo menili, ta, da smo morali počakati tudi na to, da je uredba STS vstopila v veljavo kajti morali smo to vključiti v delegirani akt in glede na to, da je uredba STS stopila v veljavo šele konec lanskega leta, je to imelo potem učinek tudi na celoten postopek sprejemanja delegiranega akta samega. Toliko o tem torej. Kaj se tiče prvega vprašanja, drugo vprašanje. Kako ta, se ta sprememba umesti v celoten svežen? bančni svežen, v katerem se trenutno pogajamo, se ne dotika poblestil dirigiranega akta o razmerju eh, likvidnosti. Ko bomo to sprejeli, to torej ne bo imelo učinka na dirigirani akt LCR. Oboje torej načeloma ni povezano. Ni torej potencijalnega tveganja, zato da bi imelo, imelo eno posledico za drugo, da bi potem morali vse skupaj spreminjati, ko bo bančni svežen spred. Kar se tiče tretjega vprašanja, kaj smo se naučili, ampak moje drugo vprašanje se ni dotikalo samo tega, samo likvidnostnega razmerja, količnika. Šlo je za več za vse elemente, ki jih morate še objaviti v delegiranem aktu. Aha, se opravičujem, moja napaka. Določeni vidiki so, ki se jih bomo dotaknili v bančnem svežnju, kajti do te mere, ko spreminjamo pravila, ki so trenutno v regulatornih tehničnih standardih, ne pa toliko v dirigiranih aktih. Nekako torej bo bančni organ moral spremeniti te tehnične standarde, torej to bo potem imelo posledice. In kar se tega tiče, bo moral sodelovati z EBO, kar se tiče časovnega razpreda. V bančnem sežnju samem ne nudimo novih rokov, kajti pooblastila, ki jih imamo, so še veljavna. In EBA ima vedno možnost dejansko predlagati spremembe tehničnih standardov, ki so jih oblikovali v preteklosti. Če je potrebno kaj spremeniti, torej načeloma, bomo imeli določene posledice in bo potrebno posodobiti nekatere obstoječe tehnične standarde. Potem novi bančni svežen uvaja nove tehnične standarde. Ampak kar tako je, na pamet, če se še dobro spomnim, da je število sprememb in novi tehnični standardi, ki jih bomo imeli, vse to bo manj številčno, kot je to, kar smo imeli v prvotnem predlogu. Na katerih primerih bodo spremembe tehničnih standardov precej omejene, kaj ti je vsebinsko bodo to majhne spremembe, samo morda bo potrebno razširiti v določenih primerjih obstoječi tehnični standard na naprimer, nekatere instrumente, da bo potem to vrevno tudi za MLR T lak. Kakorkoli že, tu bo potrebno kakšno spremembo še postoriti. To je torej glede drugega vprašanja, upam, da je to dovolj izčrpno, sedaj pa. Tretje. Kaj smo se naučili iz prvega kroga dela glede tehničnih standardov? Mislim, da vsaj dvoje. Prvič, da moramo resnično zagotoviti, da so določbe zelo jasne glede tega, kar se zahteva od Ebe. Nekajkrat je bilo nejasno, kaj točno se je zahtevalo od Ebe. In nekajkrat smo ugotovili, da določbe niso zajemale celotne teme, ki smo jo hoteli zajeti. Eden najpomembnejših podukov je, da veliko pozornosti namenimo določbam, ko jih eh, zapisujemo, oblikujemo. Drugi podok je, kar se tiče rokov za tehnične standarde. V določenih primerjih smo bili preveč optimistični, kajti še pa posebno, ko so tehnični standardi pokrivali zelo tehnične teme, obsežne teme, kot je metodologija ocene za modele. To nam je zelo veliko več časa, kot smo najprej menili kajti to so zelo tehnične in široke teme. Tako da v bistvu moramo več pozornosti nameniti dejanskim rokom, ki smo jih eh, zajeli v te tehnične standarde. Torej, kot je Lars že prej omenil, več kot sto določb smo jih imeli, glede večine smo uspeli zadostiti v roku. Nekaj najbolj zapletenih še imamo, ampak nasplošno mislim, da je postopek sam dobro potekal. Seveda, imeli smo nekatere začetne težave, morali smo se sami tudi marsikaj naučiti sedaj pa sodelovanje med EBO in komisijo poteka precej dobro. Mislim, da je to veliko bolje, kot je bilo na začetku. Seveda pa bolj tesno sodelujemo z EBO, da bi stvari koliko se reda izboljšali. Še kaj? Še kaj pomembnega? Aha. Seveda, kar se tiče rokov nekaj, kar vedno pozabimo vključiti, je, da to prihaja v valovih. In žal nismo edina enota na služba komisiji, tako da vedno prihaja do morda tudi kakšnih zamud, samo zato, ker pride do postopkovnih zastojev, ko so prevajalci zaposleni ali pravna služba zaposlena z drugim dosejem, Vse to so torej vidiki, ki jih je potrebno upoštevati, ko se odločamo in oblikujemo roke za tehnične standarde. Lepa se je pa še Eba. Oh, Zelo podobno. Kar se tiče DCR, to je predvsem za komisijo, čeprav je jasno, da bo to imelo posledice. Seveda, tudi trivialne stvari, posodobljene poročil, je del likvidnosti, za to potreben čas, potrebno pa bo tudi dovolj časa za industrijo, da potem to tudi izvede. Kar se tiče drugega vprašanja, interakcije z bančnim svežnjem, nekatere zamude glede tehničnih standardov so nastale zaradi te interakcije z bančnim svežnjem. To je mm, manjšina ampak tu tvegamo, da bomo morali dvakrat izvajati stvari. Najprej tehnične standarde, jih uveljaviti za kratko obdobje, istočasno pa bomo vedeli, da smo se o tem govorili tudi za politično mizo. To velja in tudi za nekatere zadeve, o katerih se govori bazlo. En dosje smo ustavili ker smo čakali, da se bazen o tem pogovori, na koncu pa bazen ni podal zaključkov. Potem smo se odločili, da bomo s tem nadaljevali kasneje. Kar se tiče nauku, ki smo jih se naučili, to je podobno, kot je dejal Sebastian. Časovni razpored je bil predvsem ambiciozen, kar se tiče jebe pa posebno glede tehničnih vidikov. In mislim, da vemo, da bomo nasplošno potrebovali 12 mesecev za kakršenkoli tehnični standard. Da bomo imeli tri mesečna posvetovanja, razpravo in da bomo šli skozi ustrezen postopek in tako dalje. To zahteva nasplošno vsaj 12 mesecev. Celo v drugem CRD, dva predloga imamo šest mesecev za ebo, to je pa precej nerealistično, vsaj po naših izkušnjah. Kar se tiče nekaterih vprašanj glede pravnega mandata, to je zelo podobno. Nismo vedno zmogli takoj se rediti vseh vprašanj glede mandata, tako kot tudi pri tehničnih standardih, kako je eh, zapisan mandat, pravna služba komisije ima določeno tolmačenje za to da smo imeli razprave z njimi in tukaj bi si radi imeli uradno, formalno priložnost, da bi spregovorili o mandatih, katerih sta se zakonodajalca odločila kot del triologa, da bi podali naš prispevek z bolj tehnično perspektivo ali to dosegamo. Torej nekakšno možnost, da bi podali naš prispevek. To bi bilo zelo dobro in koristno za obe strani. In morda bi tako lahko razrešili nekatere nadaljne težave, ki jih potem vidimo kasneje procesu izvajanja. Ampak kot je Sebastian omenil, to je bil določen proces na naši strani, sedaj dobro sodelujemo s komisijo, da bi sprejeli še obstoječe, še tiste eh, tehnične standarde, ki nam manjkajo. Hvala lepa. Razen, če želi gospa Beres, lahko zaključimo. Ne, gospa Beres, prosim. Ja. Da, še eno vprašanje. Dali ste, da bo prišlo do podvajanja pri delu, ki ga je še potrebno praviti, povezavi s prejšnjim svežnjem, in da ste nekako odložili postopek in da čakate, da boste dobili nov svežen. Verjetno ste natančno gotovili, kateri so ti LTS-i, ki bodo vključeni v to. Ste uradno že obvestili parlament o trenutnem stanju ali čakamo samo čakamo, ali bo se to zgodilo. Če je taka odločitev bila sprejeta, ker čakate na bančni svežen, mislim, da bi bilo pošteno, da bi parlament uradno o tem obvestili. Prosim, na kratko. V vseh primerih smo vedno poslali dopis komisiji. Stopili smo stik s komisijo, v večini primerov pa smo dali parlament od CC. Tako da torej ste dobili ta obvestila je pa tudi na naši spletni strani. Ker so zamude, smo to vedno nekako javno tudi nakazali in obvestili javnost. Skušamo to početi. Če ni v polni meri delovalo, smo več kot pripravljeni si to ogledati in popraviti komunikacijo, ampak v vseh primerjih smo se vsaj specifično lotili razlogov za zamude in to tudi sporočili. So. Prav. Hvala, tako. Sedaj pa smo končali, verjetno. Hvala lepa obema poslancema, hvala lepa gostoma. Konec sestanka za danes, jutri pa začnemo ob 9. zjutraj s predstavitvijo generalnega sekretarja OECD. Prijeten večer, nekoliko daljši, kot smo pričakovali. Hvala lepa.